dnevnem redu je priporočilo za drugo obravnavo gospoda Krojcmana. Gre za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sa strani carinskih organov. Najprej bi želel dati besedo poročevalcu gospodu Krojcmanu. Štiri minute imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Varstvo intelektualnih pravic je bistvenega pomena za gospodarstvo in za potrošnike. Žal je trgovanje z ponarejenimi proizvodi eh, postalo vse bolj prisotno v zadnjih letih. Tukaj ne gre samo za nekatere luksuzne blagovne znamke, temveč tudi za vsakodnevne predmete, recimo ki eh, od igračk eh, do električnih gospodinskih aparatov in tako naprej. In veliko teh se prodaja danes preko interneta ponarejeni proizvodi dosti krat ali vedno bolj uspešno uidejo nadzoru carinskih organov. To je zelo velika grožnja za naše podjetja in za delovna mesta. Poleg tega se s tem zavaja potrošnike, češ da gre za proizvode, ki niso nevarni njihovemu zdravju stara uredba iz leta 2004 je sedaj tista, ki eh, jo poskušamo obnoviti, zlasti, ko gre za urejanje zasega takšnih proizvodov s strani carinskih organov. Carinski organi so zlasti primerni za to, kajti na ta način lahko zasežemo takšne proizvode, preden pridejo na naš notreni trg. Kasneje, če so že na trgu, jih je težko slediti. Po prvi obravnavi pred enim letom smo že decembra lani v trialogu s svetom prišli do skupnega besedila. Odbor za notranji trg je z večino 32 za in 3 proti podprl ta dogovor. Svet ministrov je že 11. marca sprejel ustrezni sklep, zato bi moral jutri tudi parlament podpreti to, tako da bo od 1.1. naslednje leto lahko nova uredba začela veljati. Gre za dva cilja ki smo jo poskušali doseči pri dogovarjanju. Izboljšati moramo uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v Evropi in drugič moramo carinske organe razbremeniti nekaterih bremen. Na ta način bo ta, učin, ta zaščita ne samo uh, učinkovita, temveč tudi nekoliko bolj racionalna. Vesel sem, da smo z dogovorom dosegli oba ta cilja. Zlasti smo vse države članice sedaj zavezali k uničevanju ponarejenega blaga in k sodelovanju med seboj. Ko gre za uh, nakup preko interneta, pa je treba zlasti, uh, ko gre za majhne pošiljke, zagotoviti ustrezno zaščito. Ko gre za zdravila, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropsko unijo. Tukaj smo ugotovili, da lahko carinski organi ukrepajo, če obstaja nevarnost preusmeritve teh proizvodov eh, na evropski eh, trg. Zlasti je treba se osredotočiti na tiste proizvode, ki niso skladni z uradnimi patenti tudi tranzitno blago je treba uh, vključiti z analizami tvegan, morajo carinski organi identificirati te vrste blaga in na ta način se bomo lahko zoprstavili kršitvam intelektualne pravice v Evropski uniji. Kar zadeva tretje države, z njimi je treba tesneje sodelovati pri izvajanju te uredbe in tudi tukaj je parlament v pogajanjih bil uspešen. Vidite, da so rezultati lahko zadovoljili. Sprejem te uredbe je v interesu podjetij, potrošnikov in carinskih organov. In upam, da bomo pri eh, jutrišnjem eh, glasovanju eh, s tem predlogom naleteli na široko podporo. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, poročevalkam in poročevalcem v Senci, hvala komisiji, hvala tudi svetu, ki sta vedno bila pripravljena prisluhniti našim predlogom. Zaradi tega lahko rečem, da je to dobra uredba, ki bo koristila potrošnikom, podjetjem in celi Evropi. Hvala. Hvala, gospod Krojcman. Sedaj pa prosim komisarja Šemeto, da prevzame besedo. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se zahvaljujem odboru IMKO, slasti poročevalcu gospodu Krojcmanu, za konstruktivni pristop pri uh, procesu pogajanj izvrševanje pravice intelektualne lastnine, ko gre za carinske organe, je ena od eh, prednostnih nalog tako komisije kot tudi Evropskega parlamenta. Inovativnost je namreč motor našega gospodarstva. Eh, treba je eh, lastnikom dati jamstvo, da bo do rezultati njihovega raziskovalnega in inventivnega dela zaščiteni. Na ta način bomo preprečili neustrezno blago ki ni v skladu z našo zaščito na trgu. Vesel sem, da smo vse tri inštitucije dosegle dogovor o novi uredbi, ko gre za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Kakšne so glavne prednosti te uredbe? Naj jih naštem. Prvič, področje zaščite intele, pravic intelektualne lastnine smo sedaj razširili tudi na mejne, na mejo, na mejne prehode, kar pomeni, da so sedaj eh, carinski organi tudi bolj usmerjeni na preprečevanje se strani nezakonitega, ilegalnega vnosa eh, neustreznega blaga se strani posameznikov. Na ta način bo Evropska unija vodilna, ko gre za uveljavljanje pravic in delovanje lastnine na svojih uh, mejah. Poleg tega uredba predvideva postopek in sicer z enotno zahtevo uh, ki se bo nanašala na celo Evropsko unijo. Na ta način bomo olajšali delo carinskim organom, istočasno pa spoštovali pravice avtorjev in eh, na ta način lažje identificirali, za koga gre. Z nekaterimi novimi ukrepi bomo na ta način lahko ustvarili centralno elektronsko podatkovno bazo, eh, ki jo bodo lahko carinski organi bolj uspešno uporabljali v boju proti ponarjenim problem, eh, proizvodom. Gre tudi za reševanje posebnega problema dostopa do zdravil. To je zelo občutljivo vprašanje, ki pa sem prepričan, smo ga enkrat za večno uspešno razrešili. Naj končam. Ta nov uh, okvir, zakonodajni okvir, uh, bo poenostavil postopke in naredil celotno delo eh, carinskih organov bolj učinkovito. Na ta način bomo zaščitili eh, zakonite trgovce in povečali konkurenčnost našega gospodarstva, ki je vse bolj odvisno od inovacij in intelektualne lastnine. Ta nova uredba pa ni dobra samo za carinske organe, dobra je za naša podjetja in za naše državljane. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, komisar. Sedaj pa dajem besedo gospe Hanslik. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Tu gre za velike izgube na notranjem trgu. Proizvajalci, katerih eh, proizvodi se ponarejajo, eh, in pa tudi eh, potrošniki trpijo izgubo, kajti gre. Eh, ne le za ponaredke eh, luksuznega blaga, ampak tudi zdravil. Veliko tega prihaja iz eh, tretjih držav, zato je še kako pomembno uspešno varovanje meja, kajti ravno cariniki imajo največ možnosti za preprečevanje dotoka teh proizvodov. Sveda pa zato potrebuje ustrezno zakonodajno podlago. Zahvaljujoč temu predlogu bodo postali postopki enostavnejši in proizvajalci in tudi potrošniki bodo bolj zavarovani. Pomembno pa je seveda, da se varuje intelektualna lastnina in zato tu tudi ne gre za eh, nekomercialno blago v lasti turistov. Varovanje intelektualne lastnine na mejah strani carine je ključnega pomena za izvajanje teh predpisov na notranjem trgu in tudi za izvajanje drugih pobud na tem področju. Brez boljšega izvajanja teh eh, predpisov eh, bi imeli vrzel, ki bi povzročila ogromne izgube, kajti govori se celo o do 250 milijard evrov, ki jih izgubimo vsako leto in za eh, gospodarstvo in za notranji trg, to nikakor ni bagatelna vsota. Pomembno je, da se povečajo pristojnosti carinikov, saj je to ključnega pomena za dobro delovanje notranjega trga. Hvala. Thank you very much. And just now for two... Hvala. Gospa Hed za dve minuti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 da obstaja cela vrsta tveganj s točkami, ki smo jih sprejeli. Ampak zdi se, da je v mestnem času prišlo do napredka v tem dialogu, tako da mislim, da smo lahko z doseženim zelo zadovoljni. Zdi se nam, da moramo sprejeti nov eh, zakonodajni okvir, s katerim se bomo borili proti kršitvam pravic intelektualne industrije. Tako imenovane kreativne industrije bodo lahko nadomestili 150 tisoč delovnih mest, ki smo jih izgubili in prišlo je do velike izgube na tem področju, do 10 milijonov vsako leto. To bo koristilo tako tistim, ki imajo pravice intelektualne lastnine, to pa bo lahko tudi pozitivno vplivalo na naše zdravje, saj so mnogi izdelki zelo nevarni. Mislim, da moramo imeti na voljo celo vrsto orodij na področju Evropske unije. V mislih imam tudi farmacevtska podjetja. Vemo, da veliko zdravil pride v Evropsko unijo, potrošnike pa ne zavarujemo. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da Evropska komisija poroča o tranzitnem blagu. Dobro bi bilo, da sprejmemo te ukrepe, da vidimo rezultate in vidimo, ali moramo skonodajni okvir potem donovno, ponovno dopolniti. Zdi se nam, da so potrošniki upravičeni do tega, da imajo več pravic. To je ta pravica, ki smo jo sedaj kršili. Potem poenostavljen postopek, desetdnevni rok. In eh, tukaj je prišlo do zmanjšanja, ko govorimo o postopkih majhne vrednosti. Tukaj sem zelo razočarana. Svet in tudi moji kolegi v parlamentu so potrošnikom oduzeli to pravico, kar me žalosti. Tako da lahko povem, da sem nekoliko nezadovoljna, ampak nasplošno lahko gotovim, da smo prišli do velikega napredka v celotnem dialogu. Ob koncu bom povedala tole. Naša politična skupina podpira dogovor, ki smo ga dosegli v drugi obravnavi. Hvala gospodu Krojcmanu. Hvala gospod Bjenen. Pani predsednica. Gospod predsedujoči, najprej hvala lepa poslancu Krojcmanu za napor, ki ga je vložil v pripravo tega poročila, ki je korak v smer pravičnejšega izvajanja pravice intelektualne lastnine, kjer je ključnega pomena za zavarovanje interesov eh, izumiteljev, proizvajalcev in predvsem potrošnikov. Ustrezna regulacija tega področja bo omogočila tudi bolj dostopno eh, razpoložljivost teh proizvodov. Pomembno je, da je tudi poslanec eh, vključil v svoje poročilo pomen eh, varovanja eh, pravice z intelektualne lastnine. V preteklih letih smo bili priča številnim kršitvam na tem področju. Stalni dotok proizvodov, ponarejenih proizvodov na naš trg povzroča veliko škodo evropskim proizvajalcem. Veliko nevarnost predstavljajo ponarejeni medicinski proizvodi, ki predstavljajo približno četrtino dokumentiranih kršitev v tem trenutku. Še posebej eh, veliko nevarnost predstavljajo tudi eh, ponarejena hrana in eh, kozmetični izdelki. Pomembno je, da ni nikakršnega dvoma o tem, da je potrebno zagotoviti varstvo za naše državljane. Pomembno pa je, da teh. Eh, novih pooblastil za carino ne oblikujemo na način, ki bo paraliziral delovanje carin. Mislim, da moramo v njihovi kompetenci prepustiti uh, določitev načina izvajanja teh pristojnosti na podlagi nacionalne zakonodaje. Treba pa je tudi uporabljati nove tehnologije za oceno tvegam, kajti trenutne tehnologije pogosto niso zadostne. Veseli me, da je to tudi naletelo na odobravanje sveta. Minute, Hvala za minuto in pol, gospa Galpelč. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani gospod poročevalec Krojcman. Ko govorimo o intelektualni lastnini, ta je odličnega pomena za konkurenčnost Evropske unije zato jo moramo zavarovati, tako bomo zavarovali inovacije in delovna mesta. Po drugi strani pa se mi vseeno zdi, da kršitev pravic intelektualne lastnine oziroma ponarejeni izdelki, ki prepravljajo naše trge, škodijo naši trgovini in škodijo pravicam in varstvu potrošnikom. To je resna grožnja za naše zdravje. Vendar pa istočasno moramo biti zelo pazljivi. Namreč srinski organi imajo velik vpliv na mednarodne trgovinske tokove. Tako da prava prav, taž pravila včasih lahko predstavljajo tudi določene ovire. Evropska unija ima tukaj pravice in mislim, da moramo preganjati kršitve pravice intelektualne lastnine. Po drugi strani pa se mi zdi zelo dobro opozoriti na črni trg. Tudi tukaj je veliko produktov, veliko izdelkov in tudi tukaj eh, moramo zadeve ustrezno sankcionirati, kar pa je vse prej kot enostavno. Vesela sem, da je uredba takšna, kot je, zato podpiram ta osnutek. Najlepša hvala. Gospa Gebhardt, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta tema ne zadeva samo podjetnike, potrošnike, ampak gre za celoten sklop za zdravje in to moramo vedno znova upoštevati. Opozorila pa bi rada na medicinske izdelke. 25 odstotkov zaseženih produktov so medicinski izdelki in to kaže, kako pomembno je, da delujemo ravno na tem področju. Tukaj moramo biti neizprostni, kar pomeni, da ne smemo dopustiti tega, da bi te izdelki prišli na notranji trg Evropske unije. Vendar pa moramo po drugi strani poskrbeti tudi za to, da ne bomo imeli napačnih formulacij, kot so bile nekoč v preteklosti, zagotovili, da bi potem tukaj tudi tranzitno blago ne rešili, ker bi veliko stvari lahko oziroma negativnih stvari bilo s tem povezanih tudi socialna odgovornost in tukaj moramo biti zelo pozorni in se boriti proti temu. Za minuto in pol, gospod Stolojan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod poročevalcu. Ha, gospod poročevalec, hvala kolegicam in kolegom, ki so poskrbeli za to, da smo napredovali na tem področju v Evropi, da bomo naredili korak naprej v gospodarstvu znanja, kar pomeni, da moramo zavarovati tudi pravice intelektualne lastnine. Tukaj imamo dve težavi. Na eni strani imamo nacionalne predpise držav članic, ki urejajo področje intelektualne lastnine. Tukaj obstajajo razlike. Mi pa moramo uskladiti ta pravila. Potem po drugi strani moramo vedeti, da na evropskih trgih imamo veliko uvoženega blaga, ki se prodaja, ki pa je ponarejeno. Carinski organi držav članic Evropske unije morajo tukaj pravzaprav ustrezno delovati. Strinjam se s predlaganimi ukrepi in zdi se mi zelo pomembno, da tisti, ki ponarejene izdelke uvažajo, prevzamejo vse stroške. Da se to blago lahko ustrezno uniči. Postopek catch TI, pritegnite pozornost predsedujočega. Eh, eh, Gospod Beli, najlepša hvala komisiji za pripravljeno poročilo. Hvala gospodu Krojcmanu eh, za predlagane spremembe k temu poročilu, ki jih so dobrodošle nedvomno. Jasno je, da se moramo boriti proti vsem oblikam nezakonite trgovine, ki vsako leto znašajo milijardo in pol evrov. Seveda moramo sprejeti ustrezne ukrepe in se proti temu boriti. Mislim, da so ukrepi praktični, da so ustrezni veliko ponarejenih izdelkov izvira iz tretjih držav in tukaj moramo ustrezno delovati. Carinski organi morajo imeti več pristojnosti, da se bodo lahko učinkovito borili proti temu fenomenu. To je smiselno. Eno vprašanje pa bi vseeno imel za gospoda Šemeto. Koliko mislite, da bomo lahko privrčevali, koliko ponarejenega blaga bomo lahko zasegli, ko bomo začeli v praksi izvajati to uredbo? Najlepša hvala. Gospa Brendega, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Naša plična skupina je bila resno zaskrbljena, ko smo ga obravnavali lani v prvi obravnani, ko naj bi izključili. Eh, tisto prtljago, ki je osebna, da bi izključili to iz področja uporabe in tudi potem, kaj so te majhne pošiljke, potem poenostavljeni postopki uničevanja. Ampak zdelo nam se je, da generična zdravila morajo varno eh, potovati, ampak da bi to ogrozili, smo proti temu predlogu glasovali proti. Ampak eh, svet ministrov je dosegel kompromis. Osebna prtljaga ni v področju uporabe, potem imamo jasne opredelitve, ko govorimo o majhnih pošiljkah, tukaj imamo penostavljen postopek. Tako da smo napredovali eh, tudi, eh, ko govorimo o pravici do zaslišanja. Generični izdelki v tranzitu ne bodo ogroženi, razen če bodo predstavljali resno grožnjo. Zato se že veselim poročilu komisije in tudi to, da bomo ustrezno sprejeli te ukrepe in načela izvajali v praksi. Hvala predstojoči, hvala. Gospod Dozdotr. Thank you, Chair, colleagues, honorable rapporteur. Drage kolegice in kolegi, gospod poročevalec, ko govorimo o evropskem trgu, lahko ugotovimo, da je nekaj akterjev, ki je sicer majhnih, ampak da lahko pravzaprav ustrezno izvaja sodno prepoved in krši pravice intelektualne nasline na enim ali dveh trgih. To so tisti, ki nadzirajo trge, ki nadzirajo velika pristanišča in imajo nesorazmerno velik pliv, kar negativno pliva na evropske potrošnike. Ampak še vedno imamo velike težave, še vedno je nekaj velikih interesov. Zdaj pa imamo novo evropsko zakonodaje, ampak vprašanje sodne prepovedi še ni rešeno. Vemo tudi, da tisti, ki eh, proizvajajo avtomobilske dele, eh, so paktirali, bili so pravzaprav primeri nelegalnih praks, sodne prepovedi bi morali izključiti in to je velik problem. Zakaj pravzaprav ne izvajamo tega na globalni ravni? To bi pozitivno vplivalo na pravice intelektualne lastnine, to bi pozitivno vplivalo tudi, to bi pozitivno vplivalo tudi na potrošnike. Govornica je bila prekinjena. Najlepša hvala, gospa Esaja arvoisa puhemies haluan onnitella esittelijää ja myös Najlepša hvala. Rada bi čestitala pročevalcem in pročevalcem v senci, ki so opravili zelo dobro delo v sodelovanju s komisijo in svetom. Potrebujemo nova pravila na tem področju, če naj bi izboljšali zmogljivosti naših organov, ki naj bi tako ustrezno upravljali svoje delo. naša industrija je ogrožena zaradi ponarejenega blaga. To ogroža tudi zdravje naših potrošnikov, vse potencijalno. Ko govorimo o pranju denarja, ko govorimo o mednarodnih kriminalnih tokovih, tudi to je področje, kjer moramo oblikovati ustrezne rešitve. Korupcija je pomemben del te zgodbe. mnogi potrošniki kupujejo ponarejeno blago, ampak eh, če bi vedeli, da je to povezano z grožnjo, bodo premislili dvakrat. Gospa Andra Zbere. Najlepša hvala. Hvala, gospod predstojoči, hvala, gospod Krojcman. V globalnem gospodarstvu so pravice intelektualne lastnine povezane tudi s konkurenčnostjo in zato moramo zavarovati pravice intelektualne lastnine v državi izvora oziroma tam, kjer se določeno blago proizvede. V našem odboru smo bili zadovoljni, ker smo pripravili pomemben predlog spremembe, ki zadeva mednarodno sodelovanje. To se nam zdi bistvena točka. Nimam v mislih samo tehničnega sodelovanja, ampak predvsem operativno sodelovanje, recimo izmenjavo informacij, potem sporozumi, ki so sprejeti med državami na eni strani, carinskimi organi in predstavniki industrije to je pomemben prispevek in mislim, da smo tako skladno z 50. pravilem prispevali. Najlepša hvala, komisar Šameta, ob koncu razprave. Hvala, gospod predsedujoči, poslanki in poslanci. Rad bi se vam zahvalil za stališča, ki so bila izražena tekom današnje razprave. Jutri boste o tej uredbi glasovali zadeva uveljavljanje pravic intelektualne lastnine strani carinskih organov. Tako bomo še vedno budilni v, na mednarodni ravni, ko gre za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Konkurenčnost načela pravne države so nekaj, kar je povezano tudi z našimi obveznostmi in pravicami in to sedaj spostavljamo z novim pravnim okvirom. Mislim, da kar zadeva zdravila medicinske izdelke, imamo sedaj zelo jasna pravila vemo, kako se lotiti tega področja, kako lahko carinski organi uveljavljajo te pravice. Gospod Keli, vprašali ste me, koliko bi lahko privrčevali, kakšen bo učinek, ko bomo izvajali to uredbo v praksi. Tukaj moramo upoštevati, da smo razširili področje uporabe tega pravnega akta, imamo jasna pravila za carinske organe, tudi postopki so zelo jasni mislim, da bomo privačevali zelo veliko. Vsako leto bomo pripravili poročilo, predstavil bom konkretne številke zaseženega blaga, ki ga zasežemo na mejah Evropske unije, tako da bomo zlahka spremljali napredek na tem področju, takrat, ko bo začela ta nova uredba veljati. To bo predvsem pomembno za carinske organe držav članic, ki bodo to izvajale na terenu. Komisija jih bo pri tem odprla in spostavili bomo potrebno informacijsko strukturo. Tako da se veselim, eh, da boste to izglasovali in hvala za sodelovanje. Hvala. Zadnji, gospod Krojcman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eno zadevo bi želel razjasniti, ko govorimo o turizmu, ta nikoli ni bil vključen v področje uporabe, tudi ko govorimo o generičnih zdravilih in o transportu, eh, tudi to smo izuzeli v razpravi. Tako da, če vam to pomaga, mislim, da bomo tako jutri imeli še večje soglasje. Pravice intelektualne lastnine so zelo pomembne za Evropo, ker je to odvisno in je povezano z delovnimi mesti. To bo pozitivno za evropsko gospodarstvo, tudi za potrošnike. Tukaj ima gospa Gerhard zelo prav, ker potrošniki zelo trpijo. Videl sem določene slabe podobe, tisti ljudje, ki niso več imeli zop, recimo, zaradi ponarejenih zdravil. To me je pretreslo. To smo poskusili eh, to zavarovati in tukaj smo imeli tri vidike, predvsem v predvsem upoštevali, da bi lahko učinkovito carinski organi dobro, učinkovito delovali, poenostavili smo postopke. Potem carinski organi so tisti, eh, ki lahko pravzaprav uničijo določene eh, zasežene izdelke, upoštevati pa se mora določen rok. Potem pravice intelektualne lastnine, to smo okrepili, to nam je uspelo. V prihodnosti, ko govorimo o stroških uničanja. Tisti, ki je to ponaredil, eh, bo moral te stroške tudi nositi. Potem tudi prevozna podjetja, tudi to bomo lahko upoštevali, če si bodo te države eh, to želele. Potem varstvo podatkov, eh, tudi to je bilo zelo pomembno, ko obravnavamo to tematiko in tudi ta okvir smo ukrepili. Tako da bomo lahko rekli, da kot Evropski parlament imamo zelo dober zakonodajni okvir, ker bo verjetno komisija še nadgradila, tudi svet nas je podprl, tako da upam, da bomo jutri dobili prepričljivo veliko večino. Želeli smo si kompromis, želeli bi si sicer, da uredba začne preveljati, gospod e, komisar, svet tukaj sicer ni sodeloval, ampak mislim, da s 1. januarjem 2014 bo lahko ta uredba začela veljati. Potem pomembno je tudi, da nacionalni carinski organi imajo e, dovolj strokovnega osebja, 8000 celinskih organov v Nemčiji. In tukaj bi lahko komisija naredila veliko, da bi se povezala, da bi se pogovorila s celinskimi organi in jih prepričala, da je nujno, da imamo dovolj osebja, da lahko poskrbijo za ta problem. Ravno zato verjamem, da je to pomemben napredek da bomo tako ohranili delovna mesta, to je dobro za potrošnike, dobro pa je tudi, da bomo imeli na področju Evropske unije boljše standarde. Najlepša hvala, gospod Krojcman. S tem smo zaključili to razpravo. O, o poročilu bomo glasovali jutri ob 11.30. Ladies and gentlemen, the next item. Gospe in gospodje, naslednja točka na dnevnem redu